prebral vseh 13 aktov, samo obveščam vse prisotne, da so ti akti bili sprejeti, podpisani pa bodo v sredo in sicer med svetom in parlamentom. V skladu z členom 124 našega poslovnika sta svet in komisija zahtevala uporabo hitrega postopka za predlog uredbe 1234 iz leta 2007. To je uredba, ki se nanaša na skupno organizacijo trga v kmetijskem sektorju in na posebne določbe za določene produkte v tem sektorju. To je enotna skupna tržna ureditev. V tem primeru govorimo o mleku. Tu je treba hitro ukrepati in ravno zato je ta uredba predlagana v okviru ukrepov, s katerimi naj se soočimo s trenutno krizo na trgu mleka. In parlament bodo pozvali, da jutri odloča o tem, to je zelo pomembno. Jutri ob devetih zjutraj bomo glasovali o predlogu da se v tem primeru uporabi hitri postopek. Prosim vas, da si vsi